izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Ravno kar se vračam z zasedanja kolegija komisarjev, ker smo dogovorili delovni program za leto 2018 in veseli me, da lahko danes tu pred vami.